spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana gospa podpredsednica komisije. Začeli bomo z naslednjo točko na dnevnem redu, izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Turčiji. To je torej tema naše naslednje točke. Prosim gospo Mogherini, da začne. Gospa Mogherini, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča.